Hvala lepa. Gremo naprej na obvestila predsednika. Najprej stališče sveta po prvem branju o omejevanju hrupa na letališčih EU. To stališče je bilo objavljeno v plenumu 2. aprila 2014. Po poslovniku je potrebno stališče sveta uvrstiti na prvo mesto dnevnega reda na prvo zasedanje po objavi tega stališča. Poročevalec predlaga, da potrdimo stališče sveta brez sprememb. 16. amadmajev je bilo uloženih, ampak moramo delajiti skozi formalni postopek, saj so stališče najavili v plenumu. Zapisnik 17. in 18. marca in 31. marca 1. aprila lahko potrdimo. Hvala lepa. Zdaj pa omejitev hrupa na letališčih eh, Unije. Sicer gre za stališče za drugo branje. Gospod Lajfrit je poročevalec. Lahko najprej preverimo, če delujejo glasovalne naprave. Glasujte, prosim. ste vsi oddali glas? Ne? Skuša kdo glasovati z viza kartico? Dobro, konec glasovanja. V redu. In tudi gospod Groš poglasoval z roko, ker nima kartice. Dobro. Torej, najprej 15 amandmajev v bloku. kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Mikaj, vem, da je to čudno sredi glasovanja, ampak veseli me, da že na samem začetku praktično končujemo z delom. In še končno glasovanje. A ne, Ne, ne, 14, amandma 14. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Petnajst gre za predlog črtanja, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Šestnajst za, proti, zdržani vzdržani zavrnjeno in še pet za proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. 19 za 4 proti, nič vzdržanih sprejeto in čestitke. Čestitke gospodu Leichfridu. Naslednja zadeva. Zaključne prispevek predsednika ob koncu mandata. Mislim, da ste v nabiralnikih dobili publikacijo. Moram reči, da je kar nekaj članov odbora, ki zelo dobro zgledajo na teh slikah. No, skratka, to je poročilo v našem delu in eh, dodatne kopije lahko dobite na sekretarijatu, če jih potrebujete. Tokrat je poročilo drugačno od uh, zadnjikrat. krat. Namreč dodali smo še vaše fotografije, poleg poročil, pri katerih ste bili poročevalci. Zdi se mi dobro, da je to tako. Skratka, poročilo je na voljo kot eh, dogovorjeno. Ja, mislim, da res eh, dobro izgleda. Bi pa podal par zaključnih pripomp, če mi dovolite, v vlogi predsednika. S tem zaključujemo naše delo v odboru v tem mandatu, razen še glasovanje v plenemu prihodnje tedne. Ta mandat je bil za naš eh, odbor kar naporen, še posebej zadnji del. Vem, da smo to tudi že rekli v preteklosti, kar zadeva nove zakonodajne predloge, ki so bili vloženi tukaj pozno, ampak v vsakem primeru mandat je bil zelo natrpan in eh, kot prvo se vam vsem zahvaljujem za težko delo tekom petih let dela našega odbora. In to velja ne le za polnopravne člane, ampak tudi za nadomestne člane, kajti moram reči, da smo imeli kar aktivno skupino nadomestnih članov. Če pogledamo, kaj smo dosegli v zadnjih petih letih, mislim, da smo upravili veliko dela v korist transporta v Evropski uniji. Seveda nas čaka še veliko drugega dela, zato da bomo bolje integrirali, medsebojno povezali evropski prometni sistem. Ampak vse to seveda traja svoj čas, članice je treba tudi prepričati za to, da gredo z nami v podobno smer. Prav tako se zahvaljujem strokovnim sodelovcem v našem eh, odboru, tistim, ki so tu danes in eh, tistim, ki so bili v preteklosti z nami in šli na druga področja. Hvala tudi eh, dvoranskemu osebju za vso pomoč, ki so vedno nasmejani in eh, ki vedno zagotavljajo, da je najbolj pomemben kos papirja vedno pripravljen za podpis tamne ob vhodu, ko vstopimo in eh, zahvala tudi tolmačem. Jaz namreč sem klasičen primer tega, da brez tolmačev sploh ne bi mogel upravljati svojega dela. Pogosto smo se šalili, kaj ne, da je pomembno, da predsednik govori angliško, pustimo druge jezike. Ampak ne, moram se zahvaliti tolmačem, kaj ti upravljajo težko delo, včasih eh, sedijo tri in še več ur tu z nami in tolmačijo vse tisto, kar mi govorimo. V odboru, ki je dokaj tehnično strokoven in eh, to počnejo zelo strokovno in eh, zelo učinkovito, tako da zahvala vsem tolmačem v vseh kabinah za njihovo težko delo v preteklih petih letih. So now we, we move on. Tako, zdaj pa gre življenje naprej. Verjetno nas bo tudi novi odbor prej ali slej v prihodnosti zaslišal, kar zadeva preteklo delo. Tisti, ki si prizadevate za ponovno izvolitev, vam želim vse dobro. Tisti, ki se boste upokojili, vam želim srečno in čim daljšo Um, dobo uživanja v pokoju. Hvala tudi vsem ostalim, s katerimi sodelujemo vsak teden in uh, strokovnim sodelovcem, ki nam uh, te dokumente vse čas pripravljajo in ki nas vedno popravljajo v naših zablodah. In eh, hvala tudi vsem našim asistentom, ki so nam v pomoč vse čas in zagotavljajo, da gremo v pravo smer. Skratka, življenje gre naprej in vsem in odboru za promet želim vse dobro v prihodnje. Strokovnim sodelavcem so srečo z novim odborom. Praktično prepričan sem, da ne bo tako dober kot naš odbor, ampak to zato, ker je to pač najboljši odbor v Evropskem parlamentu. In to z velikim razmakom do ostalih. Več razlogov je za to. Kot prvo zato, ker ste vi člani odbora, tisti, ki ste iz tega odbora naredili najboljši odbor v Evropskem parlamentu. Torej še enkrat hvala vsem za vso vašo podporo. In, uh, so srečo v prihodnje in eh, kamorkoli vas bo pot že popeljala v prihodnje. Srečno. I have to announce the date and time of the next <laughs> meeting is the čas in ura naslednjega zasedanja 7. julij. Ampak gospod Groš. Ja, hvala. Kot prvo bi se pridružil tvoji zahvali, bi pa tudi tebe vključil v to zahvalo, kaj ti delo tu v našem odboru je teklo tako, kot je teklo, zahvaljujoč tudi tvojemu načinu sodelovanja. To sem eh, dejal že včeraj. Mislim, da smo imeli zelo prijeten večer včeraj, tisti, ki smo imeli priložnost biti tam. In eh, že včeraj sem dejal, da v našem odboru, v našem področju vemo, da je gradnja mostov pomembna zadeva in eh, to poskušamo početi ne le na evropski ravni, ampak tudi tu, v našem odboru. In na številnih področjih smo uspeli zgraditi mostove med različnimi stališči ni nam uspelo sicer eh, čezmejno postoriti vse, kar smo hoteli med različnimi političnimi skupinami, ampak vendarle mislim, da smo bistvene cilje uspeli doseči. Zahvala gre seveda tudi z moje strani vsem sodelovcem, Falterju Götzu, to delo, ta publikacija, ki je pred nami, je odlično delo. Včeraj smo se pogovarjali tudi s tvojo predhodnico, ki je tudi sama dejala, da imamo srečo, da je naš sekretarjat tako zelo strokoven. Kdo želi delati v odboru za promet, bo vsekakor imel veliko dobrih nasvetov. Časoma bo zmanjkalo, če so drugega tudi verjetno, ampak dobrih svetovalcev pa nikoli. To velja tudi za naše sodelavce v političnih skupinah sodelovanje med eh, sodelovci je tudi zelo pomembno in eh, to je tudi talent, ki se je zelo dobro razvijal. Razdeva tolmače in eh, vse ostale sodelovce bi se vsekako rad zahvalil. Še posebej nemška kabina, ki se mora ukvarjati z belgijsko nemščino, luksemburško nemščino, avstrijsko nemščino, nemško nemščino, bavarsko nemščino, skratka že tu. E, mislim, da imamo veliko nijans mislim, da se mora nemška kabina soočati s številnimi težavami. No in ne na zadnje, 180 zakonodajnih predlogov smo obravnavali tu v našem odboru in skupno moram reči, da smo vedno potrdili te dokumente z veliko večino. Ne zato, ker je bil rezultat tako slab, ampak ker je bil tako dober. Tudi 50 zakonodajnih aktov smo sprejeli s pomočjo komisije, ampak eh, moram tudi povedati, da je pomembno, da še naprej podpirati promet, kajti okolje, industrija, druga področja si želijo nekako to tematiko prevzeti, ampak v rokah odbora za promet je ta tematika na svojem mestu. Tako da transport, mobilnost mislim, da mora obstajati še naprej kot uh, samostojno področje, ne kot neko podpodročje. Brian, naučil sem se tudi nekaj od tebe in zato sprašujem, kot ti storiš pri številnih glasovanjih, upam, da ste vsi zadovoljni. Lahko ti povem, da sem jaz bil pet let vsekakor zadovoljen s teboj na mestu predsednika. Hvala lepa. Thank you much, Said. Hvala. Said. Ja, thank you well, Brian. Um, ik, ik sluit me natuurlijk aan bij de woorden van... Uh, van... Hvala lepa. Seveda se tudi sam pridružujem prijaznim besedam. Zahvaljujem se vsem, ki so pred in za kulisami prispevali k uspešnemu delu našega odbora. Brez sodelavcev na vseh ravneh, brez tolmačev in tako naprej nam ne bi uspelo. Ne smemo jih pozabiti, kajti brez njih ne bi mogli dobro upravljati našega dela rad pa bi se zahvalil tudi tebi. Ne bom ponavljal to, kar sem dejal že včeraj pri našem prijetnem snidanju, vendar pa mislim, da lahko rečem, da si eden najbolj izkušenih predsedojočih odborov v Evropskem parlamentu. Izkušnje imaš v vseh ozirih si eden najbolj izkušenih poslancev v Evropskem parlamentu, že dolgo si že tukaj, poznaš prometno politiko do obisti pri vseh različnih dosejih si zelo uspešno deloval in v zadnjih letih je bilo zelo lepo sodelovati s tabo. Mislim, da so to lahko čutili vsi poslanci, da si z veliko prepričanja s prizadevanjem se lotil svoje naloge in resnično poskuša doseči napredek na področju evropske prometne politike. Veliko priznanje in zahvala za to. Kmalo se bomo spet videli v drugih vlogah. In če bi natančno preverili delovanje našega odbora, potem bi lahko videli, kako je delovati v odboru z natančnim in pedantnim predsednikom. Rad pa bi se zahvalil tudi kolegom, tistim, ki se bodo vrnili. Zase še ne vem, ali mi bo to uspelo. Zar katere pa vemo, da se ne bodo vrnili tukaj, mislim na Matjoja in na nekatere druge, s kateri smo v zadnjih letih dobro sodelovali. To je pač značilno za naš odbor. Po mojem mnenju smo ustvarili dobro kolegijalno ozračje, iščemo skupne rešitve, sicer imamo tudi razlike v mnenjih, vendar pa to ne spremeni dejstva, da potem konec koncev dosežemo dogovor in napredek. To se mi zdi politično tudi pomembno, da dosegamo take konkretne rezultate. In to je našemu odboru uspelo. Rad bi, se, rad bi zaželel veliko uspeha tistim, ki bodo sodelovali v predvoljenem boju. Vsem želim, da bi bili ponovno izvoljeni, ostalim pa želim veliko uspeha na novih življenjskih poteh. Ja, Hvala lepa, tudi sama bi se rada vsem prisrčno zahvalila, vsem kolegom tudi asistentom, sodelavcem, političnim svetovalcem, sekretariatom komisiji, če imamo tukaj komisijo danes. Zelo lepo je bilo delovati v tem odboru, pa seveda tudi tolmačem. In rada bi se zahvalila tudi tebi, Brian. Izredno sem obžalovala, da včeraj zvečer nisem mogla biti navzoča. Nameravam pa priti nazaj. Imam srečo, da sem visoko na seznamu, na listi. Eh, svoje stranke v Nemčiji. Moram pa že kar tudi oditi v drug odbor na glasovanje, tako da bom sedaj hitro odšla, ne bom dolgo govorila. Resnično je bilo veliko veselje sodelovati z vami. Tudi v knjigo sem že zapisala, Brian, gotovo se, se strinjala. Sicer ne poznam vseh predsednikov odborov, bila sem tudi že v drugih parlamentih. Če bi lahko podelila Oskar, bi ga dobil ti ker nisi samo prijeten in strokoven predsednik, ampak tudi zelo, zelo pošten. Zelo redko smo imeli občutek, da bi bil pristranski. Najprej sploh nisem vedela, iz katere stranke si, ker si tako pošten. To se mi zdi zelo dobro. To se mi zdi zelo dobro, kaj ti točno tak mora biti predsednik odbora. Vsi imamo sicer lastna politična prepričanja, vendar pa ko smo za predsedniškim pultom, moramo delovati tako, da damo možnost, da spregovorijo vsi. In tako si tudi deloval. In mislim, da je to dobro. Tako deluje demokracija. Dobro je, da si dal toliko časa, kot si ga dal na ustrezen način sem v odboru. Sedaj moramo oditi. Mislim, da se vidimo še na plenarnem zasedanju. Upam, da vas bom veliko spet videla. Bilo bi to zelo lepo. Vsem ostalim pa želim vse dobro življenju. Thank you. Hvala lepa, Gizine. Če morda obiskalci ne vedo tega, prihajam iz skupine socialdemokratov. Britanski laborist sem, morda je treba to tudi dodati. Iva, rada bi se pridružila besedam zahvale. Tudi tebi, Brian za čudovit britanski humor, ki ga zelo cenim. Rahlo črnobarven humor je na področju prometa, kar se emisij tiče, tudi a, možno pozdraviti. In zahvaljujem se tudi kolegom za strokovne prispevke, čeprav se nismo vsi vedno strinjali, to je jasno. Če je naša skupina pogosto izgubila na glasovanjih, pa smo vseeno, če nas primerjam z drugimi parlamenti, imeli zelo strokovne izmenjave mnen in to sem zelo cenila. To je veliko vredno, da v razpravah imamo strokovna stališča, vseeno pa potem tudi razvijamo dobre strategije, kako se s tem ukvarjati. Bila sem tudi v drugih odborih, in čisto strokovno delo, glasovanje in podobno je pri nas vedno teklo gladko. Tako da nimam nobenih kritičnih pripomb. To ni bilo vedno tako v vseh odborih. Tudi zato torej kompliment. Še prav poseben kompliment pa za tolmačke in tolmače. Še prav posebno na področju prometa ni ravno enostavno. Gre za specifično terminologijo in potem še v različnih jezikih podati različne nijanse. To gotovo ni enostavno. Velik kompliment za to in zahvala tudi sekretarjatu za to, da so pokazali toliko strokovnega znanja. Mene ne bo več, vendar pa verjetno me boste spet našli kot aktivistko pri nekaterih pobudah, nekateri izmed vas. naslednji mandat bo gotovo precej spremenjen, vendar pa ne pozabite nas, starejših kolegov. Alpe pač pogosto na prometnem področju predstavljajo uviro, eh, če to primerjamo z bolj ravnimi deli. Tako da nas, ki prihajamo z področja Alp, ne bo ravno veliko več ostalo tukaj. No, kakorkoli že. Napisal bom tudi zahvalno pismo, v ta namen in bom potem skušala še kdaj se vrniti in to še izpostaviti, ker so Alpe tudi temelj za prometno politiko, kar ne deluje v Alpah, potem kasneje morda kdaj ne deluje tudi v bolj nižinskih delih. Tako da lahko ste pripričani, gotovo bom še kdaj prišla in vas spomnila na Alpe, kaj ti verjetno ne bo nikogar več, ki bi zagovarjal temo Alpe. Morda pa vas bom na področju turizma kdaj videla še na pobočjih Tirolske pri smučanju in potem lahko računate na to, da vam bom eh, dala eno brezplačno uro smučanja. Hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali z nami. Brian, tebi pa veliko sreče pri menjavi stirov na vodo. To je precej nevarno področje, vendar pa pripričana sem, da ti bo to uspelo. Vse najboljše torej, vse dobro. Well, thank, thank Hvala lepa. Hvala lepa za prijazne besede. Kot sem dejal, seveda vsem želim vse najboljše. Onda pa seveda moramo opozoriti komisijo, drugače ne bi bili na bor za promet in ne bi bil predsedoči Brian Simpson. Torej, opozorilo komisiji. Tukaj ponavljam to, kar smo že slišali. In torej, prosim vas, držite in pozorno spremljate GD Comp, GD Move, kaj ti veliko zadev je potrebno poštevati, tako da resnično pozorno jih spremljate. Bom torej opozoril še na koncu pred GD Komp. Tako, hvala lepa. Vsem to je to. In če citiram Tonija Blaira, kot je dal na koncu, vsega je konec.